Eh, komisarka za vse vaša prizadevanja pri tem dosjeju in sedaj smo s tem zaključili razpravo pod to točko dnevnega reda. Gremo na naslednje in sicer priporočilo za drugo obravnavo. Poročilo je pripravil gospod eh, Florence, gre za odpadno električno in elektronsko opremo. As the floor... Če je v dvorani poročevalec, mu bomo seveda dali besedo. Karl Heinz, izvoli. Ja, gospod predsedujoči, najlepša hvala za besedo. Posebno banalno naj začnem s tem, da kolegom pojasnim, zakaj pravzaprav govorim, ko. Zakaj pravzaprav gre, ko govorimo o odpadni električni elektronski opremi? Marsikdo misli, da je to posebno nepomembno, ampak ena tona odpadne opreme vsebuje 250 ne, se upravičujem, milijon uh, mobilnih telefonov vsebuje 250 kg srebra, 24 kg zlata, 9 kg paladija in uh, več kg bakra. Ena tona telefonov ima 50krat več zlata, kot pa ena tona rude, ki jo eh, izkopljamo. Eh, torej lahko smo eh, ravno zato zaprepadeni nad tem, kako lahko miselno sprejemamo pošiljanje odpadne opreme v Indijo, na Kitajsko, v Afriko, kjer se to reciklira po grozljivih okoljskih standardih in odkudar Eh, to potem drago odkupujemo. Eh, na podlagi tega vemo, kako pomembni so te materijali pri vseh eh, teh zadevah. Upamo, da bomo zmanjšali te nezakonite pošiljke, ker bomo premestili dokazno breme drugam, ampak še vedno je, se zastavlja vprašanje, v kolikšni meri so države članice pripravljene zagotoviti ustrezno osebi, ustrezno število ljudi, zato da se bodo ta pravila na carini in v pristaniščih dejansko uh, uresničevala. In pa še kar zadeva cilje za zbiranje, te smo bistveno povišali. Na švedskem eh, zberejo 16 kg in očudoviti eh, južni državi, odkudar izvira tudi moje ime, pa zberejo 3 kg. Eh, v številnih eh, ustanovnih članicah v Evropski uniji. Eh, so kvote zbiranja pri 3 ali 4 kg na letoh in to pomeni, da otroke obsojamo na revščino, kajti na ta način eh, odmetavamo eh, surovine na deponije, kjer niso več dostopne. Torej, te cilje zbiranja res upam, da bomo dosegli. Nažalost, smo pri svetu naleteli na zelo ne. Eh, pružen organ, ki se tudi v pogajanjih ni izkazal za zelo Evropi prijaznega. Eh, Naprimer, če danes v Evropi proizvedete luč kot proizvajalec, potem eh, morate zagotoviti tudi recikliranje in 27 krat v 27 državah se morate prijaviti in to rešiti zato, da Eh, ste upravili to dožnost. To je grozljiva politika in zanimivo je, da pri različnih eh, davkih vse lahko uredite eh, z enim zahtevkom, tu pa ne, ampak svet je nažalost uveljavil svojo voljo. In eh, tudi v prihodnje države, ki, torej eh, podjetje, ki bodo proizvedla luč, eh, bodo morala to prijaviti v 27 državah in to stane eh, skoraj milijon evrov za vsak postopek uh, na leto, to je grozljiva številka, ampak svet uh, seveda tukaj računa na velike količine denarja, ki ga bodo plačala podjetja in nažalost mala in srednje velika podjetja pač morajo dati iz rok ta denar in to Seveda, eh, ne, ne bom govoril niti o tem, kaj vse, koliko denarnih transferjev to pomeni, če je neka luč eh, proizvedena v Franciji in se jo potem od tam pošilja drugam eh, in tako dalje. Gospod komisar Potočnik, eh, hvaležen sem vam za to, da vi in vaši sodelavci eh, ste odigrali zelo pomembno vlogo v tem postopku. Če ne bi bilo vas, bi ta pogajanja propadla kaj ti svet eh, je zauzel položaj, kakršnega se sploh ne spomnim v zadnjih 20, 22 letih in ne bom sploh izključeval svoje države, kajti da bi evropsko okoljsko politiko povezovali z gospodarskimi kazalniki, eh, je bila, eh, torej te volje pravzaprav ni bilo, šlo je zgolj za nacionalno politiko. In niti pojma recikliranja nismo mogli definirati za vso Evropo, vsak lahko počne, kar hoče. Eh, temeljna usmeritev je prava, ampak mrzikaj moramo še storiti, da bo svet prišel na pravo pot in tu imamo v mislih vse in nekakega posameznika. Hvala in hvala za vaše potrpljenje. Najlepše hvala in sedaj dajem besedo komisarju Potočniku. Izvolite. Spoštovani predsedujoči, eh, poslanke in poslanci parlamenta, danes sta dve pomembni zadevi na dnevnem redu. Eno od teh ravno kar obravnavamo. Sprva bi eh, čestitev parlamentu in eh, predvsem poročevalcu, gospodu Florencu, ter vsem poročevalcem v senci ter njihovim uh, ekipam, ki so sodelovali v pogajanjih o direktivi. Uh, In eh, komisija in parlament eh, so stali z ramo obrami, skrbili, so, eh, borili so se za uh, skupne cilje, za jasno zmanjševanje administrativnega bremena in za to, da uh, državam članicam uh, omogočijo uh, uporabo učinkovitega orodja proti nezakonitemu izvozu. V večinoma smo uspeli, zadovoljen sem, da je predlagana direktiva sedaj pred nami zelo blizu ciljem, ki se jih je zastavila komisija. Uh, z eh, svojim predlogom. Seveda pa te eh, izboljšave bi si želel, da bi jih dosegli hitreje in da bi pravzaprav šli še dalje, kot je omenil gospod Florenc. In mnogi si želijo med vami enako, prepričan sem. Vendar za to eh, direktivo začenjamo neko novo obdobje z upravljanjem e-odpadkov. Naj vam le dam eh, približno sliko, eh, koliko se bo situacija izboljšala. Eh, opravimo hiter izračun. Skupni cilj zbiranja je 4 kg na prebivalstva na leto v vsaki državi članici. Z 500 milijonov prebivalcev v Evropski uniji to pomeni, da države članice morajo zbrati okrog 2 milijona tonov e-odpadkov od 10 milijonov eh, ton, eh, ki se ustvarijo vsako leto. To je približno 20 odstotkov. V bistvu sedaj zbirajo nekoliko več, ker so nekatere države članice že presegle postavljene obveznosti. Nove direktiva zahteva od držav članic, da zbere vsaj 85 odstotkov eh, nastalih eh, odpadkov in do leta 2020, ko pričakujemo, eh, da bomo ozavrgli na leto približno 12 milijonov ton, bomo morali zbrati vsaj 10 milijonov ton odpadkov, vključno z kadmiumom, živim srebrom, svincem in 10 milijonov ton, vključno z zlatom, srebrom, platino in drugimi um, surovinami, ki se lahko vključijo spet v uh, produkcijske uh, cikle, kar, se, kar bo zmanjšalo proizvodne stroške. Ta razvo, uh, izračun ni preveč znanstven, vendar v pa kaže, da lahko naredimo pravi velik korak uh, v uh, glede na obstoječo direktivo. Eh, ločevanje pa je bistveno, da bo reciklaža ehm, dobičkonosna in ustrezna obdelava je pomembna za javno zdravje in njegovo ohranjanje. Trezne metode je treba uporabiti in eh, treba je zagotoviti eh, zakonito izvažanje eh, določenih eh, odpadkov uh, v preteklosti se, se uporabljale um, skrivne metode in eh, zaradi tega bo komisija še vedno aktivna v mednarodnih telesih, tako da ne bi uh, zlorabljali uh, obstoječih kanalov za uh, nelegalne uh, pošiljke odpadkov. Uh, komisija bo še naprej aktivna in bo naredila vse, kar lahko, da zagotovi eh, popolno eh, izvajanje prenovljene direktive, ko bo sprejeta v svetu in parlamentu. Eh, pripravili bomo eh, izjave za eh, proizvajalce in sicer eh, zahtevali bomo. Eh, upoštevanje direktive o ekodizajnu in drugič eh, posebne prehodne določbe bomo določili za tiste države, ki imajo težave z izbiranjem, vendar le v izjemnih primerih eh, in eh, le, ko gre za objektivne razloge, ki bodo preverljivi in dobro dokumentirani. Kot tretje, komisija govori o posebnih um, nanomaterialih, ki uh, so um, definirani v priporočilu komisije. Te uh, seboj nosijo določena tveganja, ki se bodo ugotavljala z uporabo ustrezne zakonodaje. Četrtič komisija meni, da zaradi konsistentnosti z pogodbo uh, pristojnosti, ki jih ima za izračun uh, e-odpadkov na trgu uh, je treba izrabiti ter postaviti dodatna pravila uh, za. Uh, nadaljne, uh, nadzor, nadaljni nadzor v smislu delegiranih uh, pooblastil. Treba je uporabiti obstoječe pravna sredstva, v, uh, ki so zagotovljena v uh, pogodbi in uh, komisija bo uh, podala izjavo za uh, spremembo, uh, sprijetje izvedbenih aktov. Uh, uporaba elektronske in električne opreme je najhitrejše. Uh, rastoča eh, eh, veja, ki vključuje ogromno eh, snovi, ki se lahko reciklirajo in vključijo v nove proizvode. Obstaja, to predstavlja vir in je zaradi tega to bistveno, da bomo dosegli konkurenčno za Eh, gospodarstvo. Eh, tukaj ne gre le za zaščito okolja, ampak gre za ključno vprašanje konkurenčnosti evropske industrije v prihodnje. You, Najlepša hvala, gospod Zeber, izvolite. Hvala, predsedujoči. Zahvaljujem se Karl-Heinzu Florencu in komisiji za vse opravljeno delo gre za prenovo direktive, kot vemo, in trenutno veljavna direktiva je 13. februarja 2003 stopila v veljavo, torej že pred desetimi leti in je pravzaprav prinesla predvsem malo rezultatov, če pogledamo vso Evropo. Eh, Karl Heinz je uspel povezati različne stranke in razlike so med državami velike. Romunija zbere ničelih osem kilograma, torej tam stvari res ne delujejo dobro, potem je tu Nemčija 7,8, Češka 4,3, na severu pa so zelo uspešni pri zbiranju. Jasno moramo povedati, da če nismo sposobni v našem gospodarstvu vzpostaviti nekega kroženja materijala, potem eh, ne bomo mogli preživeti, ker eh, zemlja enostavno ne daje dovolj surovin. Sur In kar zadeva okoljsko primerno zasnovo, eh, tam je že vključena, eh, vključeno recikliranje oziroma ponovna uporaba posameznih delov in materijalov in to je bistveno. No, tudi ta direktiva ima pomankljivosti, naprimer pomankljiva povezava z direktivo o Eh, okoljsko primerni zasnovi. Eh, poleg tega tudi zastavljeni cilji niso posem realistični glede na gospodarske razmere v nekaterih državah. Eh, po prehodnem obdobju bo seveda zelo dobro, če nam bo uspelo zbrati 85 odstotkov vseh nastalih odpadkov. Ravno tako morajo države spostaviti učinkovite sisteme zbiranja in obdelave uh, In dejansko je tukaj potrebno iti na roko potrošnikom in jih na ta način eh, pripraviti do sodelovanja načeloma mislim, da bo zdaj predvsem od držav članic odvisno, kako bodo izvajali ta sistem. Zaupam pa komisijo, da bo to zelo pozorno spremljala in da bo eh, prispevala na ta način k temu, da eh, dosežemo te dolgoročne cilje. To je edini način, kako lahko zagotovimo ustrezne surovine za našo industrijo in da tudi ohranimo naš način življenja. Hvala. Hvala, gospod Van Brem. Thank you, voorzitter collega's um, William Painter. Najlepša hvala. William Painter je bil izumitelj. Ob koncu 19. stoletja je eh, dejal eh, in sicer prijatelju gospodu Žiletu, izumitelju Žiletk, eh, Rekel je, da če želiš biti res eh, bogat, moraš izumiti nekaj, kar bodo ljudje smetali stran. Uh, In uh, iz tega je nastala naša družba metanja stran in tega verjetno takrat niste razumela. Eh, tu je desetletja bilo posem spremljivo, zdaj pa to predstavlja velik problem. Pred desetimi leti je začela stopiti v veljavo ta direktiva o odpadni elektronski in električni opremi. In če pogledamo vse težave zaradi odpadkov, eh, kakovost zraka, kakovost zemlje in pa tudi posledice eh, Eh, recikliranja in razgradnje v tretjih državah. Eh, lahko gotovimo, da je to še vedno zelo pomembno področje, ampak kot je dejal komisar, je potrebno upoštevati eh, še eh, eno eh, redke snovi, ki so v naši elektronski opremi, v naših mobilnih telefonih in eh, zato nas eh, tukaj podpira tudi sama industrija. Vsi so nam ponudili podporo, tudi komisija, ne pa svet, kajti uh, ta je pripričan, da pravila niso. Uh, dobra, ampak vendarle pravila so dobra, so korisna za to, da bomo dosegli eh, cilje visokega deleža recikliranja, da bomo zelo strogi, kar zadeva izvoz in predvsem, kar zadeva majhne naprave, mobilne telefone in tako dalje. Eh, tudi ti morajo uresničevati eh, zahtevnejše cilje. In pa za konec se res zahvaljujem poročevalcu, kajti po zaslugi njegove, njegovih izkušenj nam je uspelo v veliki miri uveljaviti stališče parlamenta, sploh pri svetu, ki je očitno posem na drugi in eh, zgrešeni valovni dolžini in zato bom glasovala za ta rezultat, enako velja tudi za mojo skupino. Hvala. Hvala, gospod Panajoto. Izvolite. Gospod komisar, gospod predsedujoči, kolegi in kolegice. Sporazum o novi direktivi je rezultat dolgih in težavnih pogajanj med svetom in delegacijo Evropskega parlamenta in zahvaljujem se komisarju Potočniku za vse njegovo razumevanje za njegovo predanost. Ravno tako pa se zahvaljujem tudi poročevalcu, gospodu Karl-Heinzu Florencu, za njegovo obudanje in velik prispevek k eh, pozitivnemu končnemu izidu. Ta prenova polaga temelje za Eh, boljše izkoriščanje odpadne elektronske in električne opreme. Trenutno samo 30 odstotkov odpadkov recikliramo v skladu s standardi, preostalih 70 odstotkov pa konča ali na deponijah ali pa se eh, jih vse te odpadke nezakonito uh, pošlje iz Unije. Uh, z novo direktivo torej vzpostavljamo uh, nov skupen evropski trg za uh, zbiranje in predelavo električne in elektronske opreme. Šest let eh, prehodnega obdobja je predvidenega, do takrat pa bo eh, ta direktiva veljava za vse oblike elektronske in električne opreme. Eh, Potem pa so tu še bolj ambiciozni cilji za čas po 2019. Takrat bomo morali zbrati 60 odstotkov eh, vseh eh, elektronskih odpadkov, ki bodo ustvarjeni. Še ena novost pa je, da spodbujamo bolj učinkovite politike in sicer morajo vsi obrati večje od 400 kvadratnih metrov od potrošnikov sprejemati manjše naprave za recikliranje. E, gospe in gospodje, pripričan sem, da je ta direktiva dober rezultat, da je to dober dosežek za vse evropejce in njihovo prihodnost. Hvala. Hvala. Naslednji je gospod Tremopolos. Hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala, predsedujoči. Kolegi in kolegice, smo korak pred zelo pomembnim sporazumom o tem, kako bomo ravnali z odpadno elektronsko in električno opremo po posvetovanjih s svetom in komisijo smo se zedinili glede kompromisnega besedila in skupina zelenih to besedilo podpira. Ne gre za nek radikalen pristop, ampak vendarle gre za pomemben korak naprej. Zeleni so poskušali izvajati pritisk za to, da bi povišali delež eh, zbiranja zbranih odpadkov in da bi bilo za eh, zbirance eh, obvezno Eh, da poberejo oziroma da sprejmejo to opremo, tudi če potrošniki ne kupijo nove opreme. Potem je tu pomembno vprašanje tudi izvoza v države izven OECD. Kar zadeva nanomaterijale, nismo uspeli prepričati proizvajalcev, da bi se zavezali, da bodo prisotnost nanomaterijalov označevali pri eh, elektronski in električni opremi. Smo pa uspeli prepričati komisijo, da bo obvezno ločeno zbirati nanomaterijale. Upam, da bo parlament glasoval za. Eh, to priporočilo za drugo obravnavo in upam, da bomo na ta način izboljšali obravnavo teh eh, odpadkov in da bomo tudi bolje nadzorovali morebiten izvoz v tretje države. Hvala, gospa Görling. Hvala, predsedujoči, in zelo me veseli, da vas tudi po tem tednu zopet vidimo na mesto predsedujočega. Naj povem, da je to prenova komisija po predlagala zaradi neuspeha in sicer države članice niso uspele spostaviti učinkovitih sistemov recikliranja za električno opremo v času od 2003 do 2008 kajti do 2008 je 70 odstotkov takih smeti še vedno končalo na deponijah, zažigalo se jih je ali pa izvažalo in to enostavno ni dovolj dobro. Glede tega se vsi strinjamo in zanimivo bi bilo vedeti, kaj so tukaj predlagali zeleni, ampak vendarle mislim, da smo za uspeh zaslužni eh, poročevalcu, ki je res trdo delal za čim boljšo rešitev. Nekaj sprememb je, ki jih večinoma pozdravljamo, ampak vendar moramo biti prepričani, da bodo to prispevalo k boljšim eh, rezultatom. Eh, cilje eh, glede zbiranja smo prilagodili, tako glede eh, številke, kot tudi kar zadeva metodologijo. Nekaterim državam članicam smo dali več časa in to je dobro, kajti če želimo dolgoročni uspeh, moramo pomagati vzpostaviti ustrezne sisteme. Um, tu so zanimivi številni vidiki, predvsem finančni. Veseli me, da smo se izognili eh, povišanju stroškov za občine, vendar pa. Eh, zdaj prihaja na vrsto odgovornost držav članic. Jaz mislim, da državljani želijo učinkovito reciklirati in ponovno uporabljati sirovine, še posebej v sedanjih razmerah. Zato morajo imeti informacije in priložnost, da to storijo. Države članice imajo zdaj prožen okvir, ki smo mu namenili veliko časa in energije in oni so zdaj na vrsti, da opravijo svoj del dela. Najlepša hvala. Hvala za prijazne besede. Nedvomno lahko računam na široko podporo vaše skupine. Naslednja je gospa Vils. No, že dolgo številni narodi eh, v industrijskem svetu živijo eh, onkraj svojih eh, zmogljivosti in to počnemo na stroške oziroma na račun planeta Zemlje. Eh, pri elektronski in električni opremi zdaj poskušamo to spremeniti. In mislim, da bi to lahko bil dober vzor za okoljsko zakonodajo tudi drugod. Eh, veseli me, da smo sprejeli cilj 85 odstotkov za vse, kajti svet se je dolgo in ustrajno zauzemal za nižje cilje. Eh, vedno znova pravim, da mora parlament izvajati pritisk, kajti samo, če eh, zakonodajalec pritiska, prihaja do naložb v okolju prijazne eh, in, eh, torej sisteme in metodologije. Pozdravljam tudi, da eh, solarni moduli niso izključeni iz eh, te direktive. Ne bi bilo prav, če bi se zanesli na prostovoljno zavezo proizvajalcev. Kajti prepogosto je parlament v preteklosti popuščal takim uh, obljubam. In eh, to se je vedno izkazalo samo kot nek instrument zavlačevanja. Posem, eh, res pa se ne strinjam s tem, kako se lotevamo vprašanja nanomaterjalov. Nujno je, da o, odpadna oprema, ki vsebuje nanomaterjale, se obravnava ločeno. Vendar pa v poročilu zgolj vabimo oziroma prosimo komisijo, naj razmisli o tem, ali bi v prihodnosti to bilo potrebno. To je eh, zelo mila formulacija, ki ne prenaša kaj dosti. Eh, Eh, nanomaterijali lahko eh, pomenijo, da je postopek predelave nevaren za ljudi in za okolje, kajti pri številnih nanomaterijalih obstajajo dokazi, da so škodljivi zdravju. Zato moramo nanomaterijale res podrobno preučiti. Če ne bo enoznačno dokazano, da proizvodi ne predstavljajo nevarnosti, ti ne smejo priti na trg. Ampak eh, Vendarle sem v celoti, torej načeloma zadovoljna s tem rezultatom. Ustrajnost parlamenta v pogajanjih svetom se je eh, izplačala in ponovno se izredno zahvaljujem poročevalcu. Hvala, gospod Rosi direktiva eh, zahteva ločeno eh, zbiranje elektronske in električne eh, opreme. Svet zahteva zmanjšanje administrativnega bremena oziroma stroškov za proizvajalce, predvideva se večja ponovna uporaba za 5% in 85% odstotkov zbiranje do leta 2016. Pa, Na, eh, lahko smo eh, hvaležni, ker lahko eh, zelo majhne izdelke se zbira v trgovinah nad 400 eh, kvadratnih metrov površine. Majhni proizvajalci v prvi eh, fazi razprave eh, so zahtevali, da se to vključi, da to velja tudi za male prodajalne. Eh, Vendar pa uh, sedaj neautorizirani uh, eh, zbiralci ne smejo več uh, zbirati uh, elektronske odpadke. Hvala lepa, gospod Gardini. Hvala lepa. Prav gotovo razpravljamo o zelo občutljivi in pomembni problematiki, tako kot je rekel kolega Florenc. Eh, ko govorimo o e-odpadkih, govorimo o nevarnih snoveh, ki onesnežujejo eh, okolje, ki so nevarni za človekovo zdravje, ampak to tudi pomeni eh, možnost zbiranja surovin, ki jih še posebej potrebujemo v Evropi, redke zemljine, ki so uh, lahko zračunajo tudi na uh, tisoče evrov za kilogram. Uh, res je, da v Italiji ne dosegamo uh, uh, stopen reciklaže kot na severu Evrope, vendar smo v zadnjih nekaj letih dosegli ogromen napredek, pa tudi velike razlike obstajajo znotraj eh, Italije. Na eh, severu je eh, obstotek zbiranja visok v primerjavi z južnimi, naprimer v Veneto, odkudar sama prihajam, eh, zberemo približno 5,41 eh, eh, kg, v Emiliji Romani pa smo že pokrili 100 odstotno vse prebivalce za eh, programe izbiranja. Torej, to je zelo pozitiven trend. 27 odstotkov se je povečalo zbiranje v zadnjem mm, letu in mislim, da moramo pozitivno oceniti to, kar je bilo doseženega in da gremo v pravo smer. Zato pa je seveda treba uh, ustrezno obvestiti uh, prebivalce, uh, pripraviti ustrezne kampanje stanje, jih izvesti, vključiti vse tiste strukture, ki so že aktivne in mogoče tudi posodobiti eh, podatke, eh, ki ne spremljajo temu hitremu razvoju. Hvala, sedaj pa gospa Sarbu. <clears throat> Najlepša hvala. Ljudje povzročamo odpadke, ki se v zadnjih letih povečujejo, kar zadeva njihovo količino, istočasno pa povzročamo tudi nevarne odpadke, s katerimi ne ravnamo ustrezno, zato končajo na deponijah. In predlog komisije, da bi izboljšali in povečali zbiranje takšnih odpadkov, je primern. Situacija pa res eh, zelo različna od države članice do države članice in to je treba upoštevati, da bo zakonodaja učinkovita in eh, izvedljiva. V Romuniji trg z elektronskimi proizvodi še ni zasičen kar pomeni, da nimamo toliko odpadne električne elektronske opreme kot nekatere druge države članice. Zato bi potrebovali dalj časa, da se prilagodimo ambicioznim ciljem iz nove direktive. V zadnjih sedmih letih smo sicer nekaj ustrezne zakonodaje sprejeli, ampak kompromis, ki ga dosegamo, je neke vrste ravnoteže med ambicioznimi cilji in realno situacijo. Hvala poročevalcu in poročevalcem v Senci za uh, sodelovanje med uh, zelo zahtevnimi pogajanji. Hvala, naslednji je Peter Lize. Hvala, gospod predsedejoči, gospe in gospodje. Karl Heinzu Florencu, čestitam s pričo velikega uspeha, ki ga je dosegal po trdem delu v odboru, ki je trajalo tri leta. Ne bom ponavljal tistega, kar so drugi že povedali. Samo en vidik, eh, ki je pomemben za državljane, bi želel povdariti. Gre za varčevanje z energijo. 80 odstotkov elektrike pri, eh, hranimo pri nas v Nemčiji, ampak eh, istočasno premalo eh, žlahtnih kovin eh, vključimo v postopek recikliranja, zlasti kar zadeva živo srebro. Termometri, ki so jih uporabljali do pred nekaj leti, so uh, proizvodi, ki jih je treba sedaj strokovno razgraditi. Sam sem doživel v zadnjem času, zlasti doma, uh, težavo. Hotel sem zagotoviti zbiranje odpadne električne opreme. Rekli so mi, eh, peljite to na zbirališče, ki se nahaja eh, pet kilometrov iz moje vasi, odprto pa je samo ob torkih od 14. do 15.30 ure. Kdo pa ima čas takrat voziti te opremo tja? Mislim, da bi morala resnično eh, trgovina, trgovine zbirati, prevzeti to opremo. Hvala gospodu Florencu za to uh, delo. To je dokaz, da uh, državljane resno jemljemo in da jih vključujemo v naše skrbi in naše delo, tako da bodo strokovno razgrajeni ti električni elektronski aparati. Hvala. Gospa Merkis je naslednja. Hvala, gospod predsedajoči. Najprej bi tudi jaz želela čestitati poročevalcu, ki mislim, da je opravil odlično delo. To delo nikakor ni bilo enostavno. Pravzaprav bi človek lahko rekel, da zlato leži po cestah. Zelo eh, vredne predmete mečemo kar v, na smetišče. Eh, Danes, ko gre za sodobno električno in elektronsko opremo, zlasti na primer za mobilne telefone, se to dogaja. Danes pa govorimo o zbiranju in predelavi te opreme. To je dobra zamisel, vendar je to treba narediti na strokov način. Morda samo uh, trgovci lahko zbirajo te predmete. Treba je narediti korak naprej. Gre torej za razgradnjo, obdelavo, pred, predhodno obdelavo in recikliranje teh eh, proizvodov, tako da bi ugotovili, kako je najbolje moč eh, te odpadne materijale najbolje zbirati in uporabljati. Le na ta način bomo kaj dosegli. Gospa Hib Hibner. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sama se zahvaljujem Karlu Heinzu Florencu, ki je opravil neverjetno veliko delo, ko je pripravil to priporočilo. Vse delo, ki ga je vložil v pripravo tega poročila, je zahtevalo natančnost, ustrajnost in sodelovanje na brez številnih sestankih. Pogovarjati se je moral s celo vrsto zainteresiranih, ki imajo dosti krat o tej temi zelo različna eh, mnenja. Ampak naš cilj je skupen, kako zmanjšati količine odpadne električne in elektronske opreme v Evropski uniji. Ta dokument je zlasti pomemben, ker govori o tem, kako lahko varčujemo z vlastnimi veri v Evropi istočasno, pa ponovno lahko uporabimo ostanke električne elektronske opreme v najboljše namene. Na ta način lahko pridobimo sekundarne sorovine za proizvodnjo električne elektronske opreme. V tem dokumentu je to zapisano, kako lahko to naredimo, tako da zbiramo odpadke, da jih ne odlagamo na smetiščih, temveč da jih zbiramo in predelamo. Tudi obdobje bi bilo tukaj treba določiti. Dosti krat staro opremo nadomestimo za novo, ki jo kupimo in to morda ni vedno najboljša praksa v Evropi. Pa še nekaj kazni so zadnje eh, stopnja, ko gre za izvajanje zakonodaje. Morda bi najboljšo prakso tukaj morali bolj uporabiti. Hvala, gospa Okoni. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi. Dolga leta že ustvarjamo odpadke, ne da bi skrbeli o, za njihovo ponovno predelavo. Malo državljanov v Evropski uniji že refleksno, torej avtomatično nosi eh, električno in elektronsko opremo na posebna zbirališča. Sama sem hotela en tak komad nesti nazaj v trgovino, vendar lastnik mi je rekel, žal nimam s tem kaj početi. Ampak k sreči je potem direktor rekel, da v trgovinah z opremo sam svoj mojster lahko, eh, vsaj eh, v nekaterih, eh, to opremo strokovno eh, predelajo. Samo 33 odstotkov odpadne električne elektronske opreme eh, zaenkrat v Evropi predelamo. Zahvaljujem se gospodu Karl-Heinzu Florencu za opravljeno delo in za odločnost. 85 odstotkov naj bi bil cilj za vse evropske države v prihodnosti, ko gre za zbiranje te opreme kako lahko to naredimo s tem, da eh, povečamo število zbirališč te opreme in z nekaterimi drugimi ukrepi. S to direktivo bomo lahko pri zbiranju te odpadne opreme naredili korak naprej. Na ta način pa bomo tudi spreminjali ravnanje in ozaveščenost državljanov. Evropski državljani se bodo, mislim, da zlahka odločili za ločeno zbiranje tudi teh Eh, odpadkov. In še enkrat, eh, gospod predsedujoči, čestitke k izvolitvi za podpredsednika Evropskega parlamenta. In mislim, da bi bilo energetsko sicer treba barčevati, eh, ampak ta dvorana je morda nekoliko pretirani primer, zato ker se mi zdi, da je v njej precej hladno. Hvala. Dobro. Gospod Mikulasik ima še enkrat besedo. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Čestitam kolegi Karlu Heinzu Florencu, ki sicer ni član stranke zelenih, ampak očitno je, da tudi Evropska ljudska stranka lahko na tem področju kaj doseže. Kar zadeva o predelavo odpadne električne in elektronske opreme, Tukaj smo še zelo daleč od zastavljenih ciljev, kajti ta oprema je nevarna za okolje. Zaradi tega se je treba sprejeti ustrezno, primerno zakonodajo, ki bo spodbujala tako zbiranje kot tudi predelavo te vrste opreme. Državam članicam je treba dati jasne smernice, kar zadeva njihovo gospodarstvo, tako da bodo bolje ravnale z svojimi veri, tudi z zbiranjem opreme in z bolj trajnostno proizvodnjo, z bolj inovativnimi proizvodnimi postopki. Le na ta način bomo uh, vire, ki so nam na voljo, lahko bolje zbirali. Hvala lepa. Naslednja. Sem dešavle kup. Hvala lepa elektronska oprema in zbiranje lete je zelo pomembna. Do 2,5 milijona ton te opreme bi naj izbrali. To pomeni, da moramo veliko investirati v sistem zbiranja. Prav tako imamo redke kovine in če jih ne recikliramo, je to obremenitev okolja. Električna in elektronska oprema se mora zbirati po določeni usklajeni metodi, sicer lahko izstopijo težke kovine, kot je klor, pa tudi veliko je nevarnih snovi v najnovejših televizorjih. Vsekakor pa je predvsem pomembno, da ne zbiramo zmedeno. Točno moramo vedeti, katere snovi izstopajo in katere snovi je treba ločevati. Hvala lepa. Naslednja, prosim. Hvala lepa. Evropa še vedno preveč naše opreme odvrže. Veliko jo konča tudi v Afriki. In to je seveda nemoralno na dveh frontah, finančno in okoljsko. Finančno zato, ker je veliko mineralov in kemikalij, ki jih izvažamo, smo jih prej uvažali v EU in zato smo seveda plačevali. In tako ne uporabljamo ustrezno tega, kar bi lahko in bi morali ponovno uporabiti. Pa tudi okoljsko, kajti te države ne morejo dobro se ukvarjati s tistimi odpadki. Ko zažigajo te odpadke, se tako ogroža okolje, pa seveda tudi ljudi in živali. Ta predlog, prenovljen predlog, je bil že dolgo potreben. Zahvaljujem se poročevalcu, vendar pa to ne bo pomenilo nič, razen če ne bomo začeli izvajati določb v vseh državah članicah in ustavili izvoz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 bodo spodbujala reciklažo. Ta nova pravila bomo začeli uvajati postopno. To je zelo pomembno. Pomembno je, da damo državam čas, da se prilagodijo na nova pravila. Kot so že dejali, je bil velik uspeh to, da so sedaj začeli zbirati te odpadke. Da so malo prodajne verige začeli zbirati te odpadke. To je dobra stvar v tej zakonodaji in to moramo pohvaliti. Polsko predsedstvo in Evropski parlament sta pripravila uravnotežen kompromis in nova pravila bodo omogočila boljšo zaščito okolja in človekovega zdravja. Manj bo birokracije in to bo tudi spodbudilo gospodarstvo. Gerbrandi. Gerbrandi.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 je tudi zelo počasna. Moram pa reči še nekaj, da se bodo cene surovin izražale tudi v cenah proizvodov. In sedaj lahko vidimo, da te cene že zelo rastejo. In to je dodatna obremenitev gospodarstva. To je bistvo direktive, o kateri danes govorimo. Kaj ti stotine kilogramov platine srebra odvržemo, ne da bi to reciklirali. Mislim, da bi to morala biti naša prednostna naloga. Potrebno je prihraniti tudi na tem področju. Zahvaljujemo se komisiji za odlično delo, za pripravo kompromisa, zahvaljujemo se poročevalcu gospodu Florencu. Konec koncev, kompromis ni dovolj za to, kar potrebujemo, da bi resnično bili učinkoviti. Vestnund. Hvala lepa. Gospa predsedovča, zadovoljna in ponosna sem, ko vidim, da je Evropskemu parlamentu uspelo sprejeti zakonodajo, ki je bolj zelena. To je bolj zeleno od tistega, kar je predlagala komisija in bolj zeleno od tistega, kar so si želeli države članice. To poročilo in poročilo, o katerem bomo govorili kasneje, je, ti poročili sta pomembni. Potrebujemo bolj stroga pravila. Seveda si želimo več recikliranja, vendar pa vse skupaj je zaenkrat preveč pre zapleteno. Slišali smo že o izvozu električne in elektronske opreme. In mislim, da je to pomembno vprašanje, kaj ti afriške države potem skrbijo za te nevarne odpadke. Govorimo o ločenih ciljih za nekatere stare naprave. Enostavno jih je zbirati, težava pa je v tem, da če nimamo ločenih ciljev, potem sploh ne pride do recikliranja. Upamo, da bo komisija predlagala, podala dober predlog v kratkem času. Potočnik. Hvala lepa, sedaj pa komisar Potočnik, prosim. Hvala lepa, gospa predsedujoča, dva kratka odgovora in en daljši o skladiščenju in o zadevah, o katerih danes govorimo. Najprej o razlikah v državah članicah, da, velike so. Soočajo se z velikimi izzivi, vendar pa absolutno dejstvo je, da morajo priložnosti, ki jih imajo, izkoristiti. Drugič, glede nanomaterjalov, bi rad dejal, da sem bil jasen, da si zaslužijo posebno pozornost. In to bo v ustrezni zakonodaji. To je vprašanje, ki mu namenjamo veliko pozornosti tudi pri komisiji. In potem, zakaj sem dejal, da govorimo o podjetjih in okolju. Skušali smo zagotoviti kar največjo učinkovitost glede sorovin. In to se mi zdi ena ključnih zgodb za prihodnost Evrope. Veliko držav v EU je zadolženih. Če si želimo pravih odgovorov, jih ne bomo dobili brez spodbude rasti. Če se želimo ukvarjati z vprašanjem rasti na ustrezen način, se moramo osredotočiti na vprašanje konkurenčnosti v EU. To je velik problem. Te zadeve, ki jih predlagamo, boljša izraba surovin, virov. To je centralno vprašanje, ki bi nas lahko pripeljalo iz teh težav. Upamo, da to razumemo. Cene, kot je da gospod Gerbrandi, se izredno hitro višajo. To je popolnoma drugačen trend, kot je bil trend 20. stoletja. Cene surovin so padale takrat z izjemo prve in druge svetovne vojne in naftne krize. V prvem desetletju 21. stoletja je ravno nasprotno. In če upoštevamo, da je Evropa zelo odvisna od uvoza in če upoštevamo, da je v stroškovni strukturi to več kot samo delovna sila, potem je logično to, kar se dogaja v podjetjih. Preusmerjajo se od inovacij glede spodbud na področju delovne produktivnosti na produktivnost, ki je povezana z viri. To je to, o čemer govorimo. Govorimo o ključnem delu, ključni težavi Evrope o katerih danes govorimo, ko govorimo o gospodarski in finančni krizi. In upam, da ko bomo glasovali o tej novi zakonodaji, bo to ključni del te zgodbe. Kajti tako bi potem pravi model industrije, ki gleda v prihodnost, dali jasen znak in jasne spodbude za to, da bodo nadaljevali v tej smeri, če to vsi mi želimo. Zato govorimo danes o tem tukaj. Zato sem zelo zadovoljen, da je cilj, ki je bil zadan predvsej visoko, ki smo se ga zastavili predvsej visoko, ostal nespremenjen. In eh, prav tako bi se rad iskreno zahvalil celotnemu parlamentu, še prav posebno pa Karl Heinzu Florencu. V veliko zadovoljstvo mi je bilo eh, sodelovati z vami, njegove veščine in razumevanje problematike je bil resnično izvrsten. Tako da smo zelo dobro sodelovali. Hvala lepa. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ κύριε Επίτροπε. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj dobi besedo še poročevalec. Zaključil bo to razpravo, prosim. Glavih. Gospod komisar, mislim, da ste zadeli bistvo, ko ste ugotovili, da smo sposobni izvesti tretjo industrijsko revolucijo, če bomo domeli, da je trajnostni razvoj, priložnost tudi za industrijo. Govorili ste o virih in tukaj sem potem pomislil na nekaj, na to sem pozabil. Nisem govoril o človeških virih v svoji pisarni. Gospa Filip, dovolite mi, garali ste, resnično ste garali, kot kon. Bili ste vodilna oseba pri tem vprašanju in zahvaljujem se vam.